o členih 56 in 57 odbora AFKO. To je bilo najavljeno 14. februarja 2011. Na podlagi člena 211 poslovnika ni bilo nobenih nasprotovanj in zato se to tolmačenje smatra za sprejeto. Zaradi tega naj bi glasovanje o enotnem postopku za pridobitev dovoljenja za bivanje za delo umaknili z dnevnega reda. Kot verjetno že veste, gre za zadevo, ki je o njej tekla zelo burna razprava, zdaj pa imamo jasno tolmačenje v zvezi s tem. Sedaj pa dnevni red. Izjava sveta in komisije glede poročila o napredku Hrvaške 2010. Včeraj sem imel sestanek z hrvaško premijejko. Sodeloval je tudi gospod Hanes Svoboda ter tudi predsednik delegacije s Hrvaško Gunnar Hökmark. Pogovarjali smo se o napredku, ki ga je Hrvaška dosegla na poti k Evropski uniji in moram reči, da me zelo veseli, da danes lahko skupaj z vsemi kolegi razpravljamo o tem, kakšen je bil napredek in kakšna bo prihodnost te države v tem kontekstu. Veseli me tudi, da je z nami komisar Fule. Sedaj pa besedo najprej dajem gospodu Janošu Martoniju. On je namreč resorni minister in pristojen za to področje v okviru mačarskega predsedovanja. Mačarsko predsedovanje tej zadevi pripisuje velik pomen. Izvolite. Ja, Gospod Martoni, beseda je vaša. Gospod predsednik, spoštovani poslanci. V imenu predsedstva Evropske unije Mi je v še zlasti veliko veselje, da danes lahko spregovorim na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Ta sestanek mi daje izvrstno priložnost, da pregledamo, kakšen napredek je dosegla Hrvaška v procesu pridruževanja. Prav tako želim predstaviti, kakšni so cilji mačarskega predsedovanja za prvo polovico leta. V prvi vrsti bi rad pozdravil aktivno vlogo parlamenta v procesu širitve. Pozdraviti želim konstruktiven prispevek v splošni razpravi o širitvi in tudi sodelovanje pri širitvenem procesu na Hrvaškem. Kot smo že večkrat podarili, širitev krepi mir, demokracijo in stabilnost v Evropi služi tudi strateškim interesom Evropske unije in pomaga Evropski uniji doseči svoje politične cilje na pomembnih področjih, ki so ključnega pomena za gospodarsko oživitev in trajnostno rast. Širitev je ključna gonilna sila za gospodarske in politične reforme. Širitev pa se dogaja s tempom, ki ga določa spoštovanje kopenhavenskih kriterijev strani držav kandidatk, določa pa ta tempo tudi sposobnost držav, da sprejmejo obveznosti članstva. Širitev je ena od naših glavnih prioritet in tudi naše delo v prvi polovici leta. Torej, želimo si, da bi uresničili konsens, ki ga je decembra 2006 sprejel Evropski svet. Potem so tukaj tudi sklepi sveta z dne 14. decembra 2010. To je podprl Evropski svet. Kar pa zadeva Hrvaško. Kot je zapisano v sklepih Evropskega sveta, je zaključek pogajanj na dosegu roke. Naš cilj je, da bi pristopna pogajanja zaključili do konca mačarskega predsedovanja. Seveda pod pogojem, da bo Hrvaška dosegla primerjalne vrednosti in zaprla poglavja, ki so še odprta. Prav tako želimo pristopno pogodbo finalizirati in na ta način tlakovati pot za pristop Hrvaške v Evropsko unijo ki se ga zelo veselimo. Zato, tako kot je zapisano tudi v vaši resoluciji, bo ta polovica leta ključnega pomena za proces pogajanj s Hrvaško. Sedaj pa zelo na kratko o še odprtih vprašanjih. Od začetka pogajanj je bilo odprtih 34 od 35 poglavi, 28 poglavi je bilo začasno zaprtih. Zato smo pravzaprav zelo blizu zaključku pogajanj. Vendar pa moramo še vedno zapreti nekaj zahtevnih poglavi, kot so konkurenčnost, kmetijstvo in razvoj podeželja, ribištvo, regionalna politika ter koordinacija strukturnih instrumentov pravosodje in temeljne pravice ter finančne in proračunske določbe. Nekatere od teh poglavi seveda imajo vpliv tudi na proračun. V sklepih sveta, ki so bili sprejeti lanskega decembra, smo poudarili ključna področja, kjer je potrebno narediti še več. To verjetno vsi poznate. Radi bi poudarili samo nekatera vprašanja, ki so odražena tudi v vaši resoluciji. Svet je ugotovil, da je Hrvaška dosegla opogumljajoč napredek na mnogih področjih, vključno s pravno državo ter bojem proti korupciji na visoki ravni. Obenem je jasno, da so potrebna nadaljna prizadevanja. To se nanaša na neodvisnost in učinkovitost sodstva ter boj proti korupciji na vseh ravneh svet je spodbudil Hrvaško tudi k temu, naj še okrepi svoje prizadevanja, da bi izpolnila še nadaljne cilje. In sicer predvsem na področju politike konkurenčnosti, na področju pravosodja in temeljnih pravic. V tem oziru želim povdariti, kako pomemben se nam zdi proces spremljanja pri približevanju in uresničevanju evropskega pravnega reda, zato da bi dosegli upravne zmogljivosti in da bi tudi to začeli izvajati v praksi. Ocena komisije glede napredka na področju pravosodja in temeljnih pravic bo zelo pomembna. Ta ocena bo sledila marca. Zelo pomembna pa je za zaprtje poglavja 33, ki naj bi se zgodilo kasneje. Potem je tukaj sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo. Svet je ugotovil, da Hrvaška nasplošno dobro sodeluje s sodiščem. Obenem pa je svet ponovil, da je polno sodelovanje bistvenega pomena in sicer v skladu z pogajalskim okvirjem. Sedaj je delovna skupina na Hrvaškem začela z upravnim delom, in svet je spodbudil Hrvaško, naj ugotovi, kaj se dogaja z vojaškimi dokumenti, ki so izginili. Prav tako svet spodbuja Hrvaško glede regionalnega sodelovanja, sodelovanja s sosednjimi državami in prizadevanji, ki so namenjena za to, da se doseže spravo v regiji. Kar zadeva arbitražni sporazum z Slovenijo, ta je začel veljati konec novembra in to predstavlja zelo pozitiven razvoj dogodkov. V mislih je treba imeti dobro sosedske odnose in svet je spodbudil Hrvaško naj gradi na tem napredku in naj usmeri svoje prizadevanja v to, da bi razrešili še vsa odprta dvostranska vprašanja skupaj z sosednjimi državami. Ob koncu dovolite mi, da ponovno podarim, da je v času našega predsedovanja potrebno narediti še veliko. Hrvaška bi morala narediti vse, kar je v njeni moči, da doseže še druge zastavljene cilje, da še izboljša to, kar je bilo doseženo in da v skladu s pogajalskim okvirjem dokončno izpolni vse obveznosti, ki jih še ni uspela izpolniti. Kar zadeva nas, se razume samo po sebi, da računamo na podporo in sodelovanje vseh držav članic, računamo na podporo Evropske komisije in seveda v prvi vrsti računamo na podporo Evropskega parlamenta. Bistvenega pomena je, da ohranimo ta zagon, zato da bi se pogajanja uspešno zaključila. In kot smo povdarili, je to ena od prioritet mačarskega predsedovanja in želimo, da se pogajanja zaključijo do konca junija, torej do konca našega predsedovanja. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Sosedska politika je zelo pomembna za Evropsko unijo. Sredozemlje, vzhodno partnerstvo, še zlasti pa Zahodni Balkan. Gospod komisar Stefan Fülle. Vi ste odgovorni za našo sosedsko politiko. In tudi za širitev v veliki meri. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Rad bi čestitev poročevalcu za Hrvaško, za Hrvaško gospodu Hanesu Svobodi. Rad bi mu čestitev za njegovo pošteno in uravnoteženo poročilo. V njem je priznal velik napredek, ki ga je Hrvaška dosegla v zvezi z doseganjem meril za pristop. Obenem pa v poročilu poročevalec ugotavlja, da je treba še veliko narediti za zaključek pogajanj. EU in Hrvaška sta začasno zaprli 28 od 35 poglavi. Ministrska pristopna konferenca 18. aprila naj bi omogočila, da bi zaprli še nekaj dodatnih poglavi. Hrvaška je zelo blizu ali pa je že celo izpolnila merila tudi pri drugih poglavjih. Svet je decembra ugotovil, da je zaključek pogajanja dosegel roke. Tako kot pri vseh pogajanjih, najbolj zahtevna vprašanja ostajajo za končno fazo. Kot je dejal minister Martoni, je mađarsko predsedstvo najavilo cilj, da bi pogajanja zaključili v prvi polovici leta 2011. Seveda, če bodo vsa merila in če bodo vsi cilji izpolnjeni. To je zelo ambiciozno zastavljen cilj, ki pa ga je možno doseči le, če bo Hrvaška še naprej ogromno vlagala za to, da izpolni merila pravočasno. Glavni izzivi so poglavje 23 pravosodje in temeljne pravice ter poglavje številka 8 politika konkurenčnosti. Hrvaška si zelo prizadeva na obeh področjih. Zdaj pa je napočil čas, da preteče še zadnji krok pogajanj. Kar zadeva pravosodje in temeljne pravice, glavna področja, kjer mora Hrvaška narediti več, so. Vzpostavitev verodostojne prakse na področju boja proti korupciji. Potem krepitev neodvisnost, odgovornost, nepristranskost ter profesionalnost sodstva. Potem obravnavanje vprašanja nekaznovanosti zločincev za vojne zločine. Potem izpolnevanje ciljev na področju vračanja beguncev in njihovih domov. Potem izboljšanje izvajanja pravic manjšin. Polno sodelovanje za mednarodnim kazenskim sodiščem ostaja zahteva. Na vsakem od teh področji imamo jasno zastavljene cilje, ki jih je treba doseči. Komisija trenutno ocenjuje napredek, ki ga je Hrvaška dosegla na vsakem od teh področji in o tem bomo tudi poročali v umestnem poročilu, ki naj bi bilo objavljeno sredi marca. Sam sem imel zelo konstruktivno srečanje s premijejko Kosorjevo včeraj. Pogovarjala sva se o tem, kako pomembno je, da se ohrani zagon pristopnih pogajanj in kako pomembno je, da se razrešijo še odprta vprašanja. Hrvaške oblasti se zelo dobro zavedajo, kaj je tisto, kar še morajo narediti. Dejansko sem bil zelo vesel, da je premijejka pokazala osebno zavezanost za to, da se delo nadaljuje s polno hitrostjo, tako da se lahko proces pristopa tudi dejansko zaključi. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, zelo se strinjam s vsemi tistimi, ki pravijo, da Evropski uniji ni treba dajati nikakršnih popustov, po drugi strani pa tudi ne ustvarjati umetnih ovir treba je spoštovati načelo pogojenosti, ki velja za vse države kandidatke in treba je spoštovati vse zaveze, ki jih je Evropska unija dala. To, to ostajajo glavni gradniki politike Evropske unije in to tudi prispeva k kredibilnosti Evropske unije. EU in Evropska komisija bo še naprej podpirala Hrvaško, ki si zelo prizadeva za pristop. Prepričan sem, in tukaj se navizujem na ministra Martonija, da se bodo države članice odločile, da se pristopna pogajanja lahko zaključijo takoj, ko bomo ugotovili, da so bili izpolnjeni še nedoseženi cilji. Enako sem prepričan tudi o tem, da ko bo parlament zaprošen, da odloča o osnutku pristopne pogodbe, bo to ključno ulogo odigral v skladu z zelo konstruktivnim pristopom, ki ga je izkazoval skozi celoten proces pristopanja Hrvaške. Skupaj s poročevalcem, gospodom Svobodo, sem prepričan, da hrvaški državljani bodo tudi dejansko lahko, ko bodo pozvani k temu, izvolili svoje predstavnike v Evropskem parlamentu, ko bo za to nastopil čas. Mister... Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Hanes Svoboda, poročevalec in podpredsednik socialistov in demokratov. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Najprej se želim toplo zahvaliti vsem poročevalcem v Senci za zelo dobro sodelovanje, ki je privedlo do tega, da imamo pred seboj poročilo, ki uživa široko podporo. Gospod predsednik, rad bi začel najprej z zelo uspešnim obiskom premijajke Kosorjeve v tej hiši včeraj. Sami ste povedali, da je pristop Hrvaške pomemben ne samo za Hrvaško, ne samo za EU, pač pa je to tudi pomembno sporočilo za celotno regijo. Prva točka, ki jo želim povdariti, so reforme. Če neka država naredi svojo domačo nalogo, potem moramo tudi mi držati obljube, ki so bile dane v zvezi s članstvom. Ministr Matoni in tudi komisar sta dejala, da vse še ni narejeno. Sporočilo se mora glasiti, naredite še zadnje korake reform za to, da bomo junija lahko dejansko tudi sklenili pogajanja. V pogovorih z gospod Kosorjevo je dejansko dejal gospod Šulc, da danes rešujemo konflikte, ki bi jih sicer reševali z vojno, danes to rešujemo ob pogajalski mizi. In to je poročilo da se da konflikte rešiti tudi s pogajanji. Gospa ministrica je bila mnenja, da bi morali v, na Hrvaškem vsi govoriti z istim glasom. Tudi gospod Milanovič je to potrdil. Včeraj smo govorili o Albaniji, recimo. Po Albaniji se da zgledovati, kako je pri pomembnih stvarih treba delati skupaj in pozabiti na politične razprtije. In mislim, da potrebujemo dvojno sporočilo. Svet, parlament in komisija želita, da se pogajanja lahko junija zaključijo in da bomo lahko tudi mi jeseni dali svoje soglasje in da se lahko začne proces ratifikacije. Vendar pa, lepo prosim, Hrvaška, rešite še odprta vprašanja. Vprašanje boja proti korupciji. Ogromni koraki so že bilo narejeni, ampak nekaj še treba narediti. Reforma pravosodja. Tudi kar zadeva ladje delnice, tukaj še veliko treba narediti. Ampak to so vse stvari, ki ne predstavljajo blokade, ampak to so vprašanja, ki jih je možno razrešiti. In v tej luči, drage kolegice in kolegi, se mi zdi, da bi skupaj morali poslati sporočilo ne samo Hrvaški, ampak celotni regiji. Kdor naredi domačo nalogo, do tega bomo držali našo obljubo, da lahko postane članica EU. Za Evropsko unijo je koristno, če sprejmemo Hrvaško, če bo naredila svojo domačo nalogo. Še enkrat zahvala poročevalcem v senci. Mislim, da če bomo lahko poslali to sporočilo Hrvaški in regiji, potem bomo naredili velik korak za miroljubno integracijo celotne regije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bernd Posselt, EPP. Spoštovani gospod komisar, dragi kolegi, moram priznati, da sem danes zelo ganjen. 20 let je že, ko se je začelo miroljubno gibanje na Hrvaškem in v Sloveniji. Na Mačarskem, na Češkem so slavili. Potem pa je prišlo do brutalnega napada 28. junija leta 1991, ko je jugoslovanska vojska napadla. In moram reči, da sem videl kaj se je dogajalo v Vukovarju, ko je na stotine, tisoče ljudi izgubilo svoje domove in na tisoče ljudi umrlo. In moram reči, da spremljam pridruževanje Hrvaške in moram reči, da je Hrvaška šla po tej poti z ogromnimi prizadevanji. Gospod komisar je danes povedal nekaj odločilnega. Poročilo Svoboda bi lahko opisali poštenost, ferodnost za Hrvaško. Za to gre. Ne gre za to, da bi dajali privilegije oziroma popuste, kot je bilo dejano, ampak poštenost, ferodnost. Hrvaška je danes zrela za pristop k Evropski uniji. Samo še nekaj zadnjih prizadevanj je treba narediti v zadnjih nekaj mesecih. Ampak tej državi ne smemo postavljati umetnih ovir, kot se je žal v zadnjih letih vedno znova dogajalo. Hrvaška sodi v zgodovinskem kontekstu skupaj k, Hrva k Sloveniji in Avstriji. In tukaj gre za srednje evropsko državo, ki jo je treba sprejeti v Evropsko unijo. To pa se ni zgodilo. Zdaj pa je nastopil čas. In to je tudi razlog, zakaj pritiskamo, ne postavljamo datumov, ostajamo pri tem, da so merila pomembnejša od datumov, vendar pa pritiskamo zato, da se ne bi ustvarjale umetne ovire in zato, da se bo to državo pošteno obravnavalo. Hvala lepa. Gospod Ivo Weigl, liberalci in demokrati. Gospod predsednik, spoštovani minister martonyi spoštovani gospod komisar fle danes zadnjič govorimo o poročilu o napredku hrvaške kot kandidatke za polnopravno članstvo v evropski uniji. rad bi se zahvalil kolegi eh, hannesu svobodi kot poročevalcu to delo je opravljal kar skozi vrsto let za konstruktiven in prijateljski pristop tako v krogu poročevalcev v senci kot tudi v odnosu do hrvaške vlade in rekel bi hrvaškega naroda. E, mogoče bi lahko v retrospektivi in z ozirom na okoliščine v katerih je hrvaška pred dvajsetimi leti postala neodvisna država rekli da je bilo njenega čakanja na članstvo dovolj in preveč. gospod minister martonyi vi ste zelo konkretno ste nas obvestili o svojih načrtih e, v odnosu na hrvaška pristopna pogajanja mi podpiramo vaše načrte in upamo da se bodo tudi v celoti uresničili. v mesecih ki so pred hrvaško do zaključka pogajanj bodo morali v zagrebu še marsikaj storiti. poglavje triindvajset je bilo ves čas predmet naše posebne pozornosti nas liberalcev. o tem smo tudi včeraj v prijateljskem pogovoru predsednika verhofstadta z gospo eh, kosorjevo govorili in se tudi strinjali. v tem poglavju je ključ do pravne države do resnega obračuna s preteklostjo do učinkovitega in nepristranskega sodstva do pravne varnosti in enakosti vseh državljanov. demokratična država prava članica evropske unije mora zagotavljati svoboščine kot so odprtost in neodvisnost medijev zaščita manjšin enakost spolov in varnost vseh ki jih odlikuje drugačnost. hrvaška vlada in njena predsednica jadranka kosor si zasluži priznanje za odločen nastop proti korupciji in kriminalu. hrvaški je treba dati priznanje tudi za uspešnost pri vzpostavljanju prijateljskih odnosov s sosedi hkrati pa jo spodbuditi da rešuje še odprta vprašanja ko prižigamo zeleno luč hrvaški in za zadnji krog pogajanja in zadnje napore na poti proti polnopravnemu članstvu velja poudariti da je to sporočilo vsem državam jugovzhodne evrope ki imajo enaka pričakovanja imamo jih tudi mi da evropa zakroži proces širitve in postane celina kohezivnosti in enakih vrednot. samo en stavek še samo na ta način bo evropska unija lahko v današnjem svetu postala in eh, odigrala vlogo enega izmed svetovnih voditeljev. hvala lepa za potrpežljivost gospod predsednik. Uh, kolegice in kolegi prosim vas da se držite časa najlepša hvala za vaš govor gospa francisca katarina brantner. greens. za zelene. President. hvala lepa gospod predsednik tudi sama se želim pridružiti vsem ki ste se že zahvalili gospodu eh, svobodi za dobro sodelovanje lani in letos in mislim, da je to pošteno poročilo, to je omenjal gospod Posselt. In vsi se že veselimo, da bomo kmalo lahko pozdravili Hrvaško, takoj, ko bo izpolnila vse kriterije. In to je tudi posebna odgovornost za Evropsko unijo, da zagotovimo, da bodo tudi vse druge države Zahodnega Balkana lahko postale članice v prihodnosti. Zato moramo razmišljati v smislu, da mora biti Hrvaška sedaj najboljša v razredu, tako da bodo tudi drugi učenci lahko pozneje se pridružili. Mi smo odgovorni, ko razmišljamo o drugih državah, kajti če sedaj naredimo kako napako, če sedaj ne uspemo, bo drugim dosti težje, da eh, izpolnijo ta cilj. In nekateri ste že omenjali. Eh, poglavje 23, korupcija in tudi Evropska unija mora tudi sama gledati, eh, v količni meri je bila sama vključena v korupcijo. Zato je dobro, da se tudi Olaf pozanima o tem, kaj se dogaja v zvezi s korupcijo. Zato moramo biti pošteni tudi do sami sebe. Zadnja stvar. Kako se bomo soočili s preteklosti? To je pomemben del pridruževanja EU in menimo tudi, da eh, lokalni, eh, lokalna sodišča, ki eh, obravnavajo vojne zločine, morajo delati boljše. In e, kajti trenutno je še nekaj pomankljivosti na tem področju, tu bi se dalo veliko izboljšati, recimo zaščita prič je eno tako področje in želeli bi, da se tudi tu stvari izboljšajo. Zato je zelo pomembno, da Evropska unija ustraja tudi na tem delu, se pravi, na delo, ki se nanaša na preteklost in na soočanje s preteklostjo. E, vseeno pa naj še enkrat povem, da bomo z veseljem pozdravili Hrvaško v naši sredi. Hvala lepa. Jeffrey Van Orden. Kolega, imate besedo v imenu ECR. Hvala lepa, gospod predsednik. Menimo, da je širitev eden uspešnejših vedikov politike EU pod pogojem, da se izvaja spoštojoč eh, stroge kriterije in eh, tisto, kar smo se naučili že prej. V eh, skladu z sklepi sveta se bodo pogajanja s Hrvaško kmalo končala, ampak vemo, da obstajajo še določena vprašanja v zvezi s korupcijo in reformo pravosodja. To še ni bilo ustrezno rešeno. To nas skrbi in Hrvaška ima eh, število prebivalcev 4,5 milijona in eh, skoraj en milijon primerov na sodiščih je v zaostanku. Eh, ravno tako je veliko zarabe na področju lasninskih pravil. Mediji so pod napaki. Bivšega predsednika vlade so obtožili korupcije in dejansko se z vsem tem kaže, kako veliko tega je še treba rešiti. Politiki in sodstvo niso uspeli ustrešno se spopasti z organiziranim kretanalom. Kljub vsem problemom pa se mi zdi, da je sklep o stopu Hrvaške že sprejet. Vendar bi bilo škoda, da bi postopek eh, sprejemanja novih članic postal samo eh, formalen in da niso naprej rešeni fundamentalni problemi. Hvala lepa. Gospod Takis Hadži Georgijo. GUE-NGL. Najlepša hvala, kolegice in kolege. Kot eh, stranka Združene levice podpiramo članstvo Hrvaške v Evropske unije. Upamo, da se bo to kmalo zgodilo. Mislimo, da je praktično izpolnila že vse kriterije za vstop. Pozdravljamo tudi poročilo o napredku, ravno tako pozdravljamo tudi eh, poročilo o žen, pravicah žensko, enakosti spolov, o vračanju beguncov. Ravno tako pa smo videli tudi, da se je veliko spremenilo na področju boja proti korupciji in tudi na področju sodstva. Vendar pa ostajajo še določena gospodarska in socialna vprašanja. Revščina je razširjena, potem kršenje eh, pravic delavcev in pa tu je tudi problem dolgoročne brezposelnosti. Eh, Predlogi eh, za liberalno gospodarstvo mogoče niso vedno najboljši. Mi eh, podpiramo pristop, ki bo zagotovil enake pogoje za vse v državljani. Eh, ta razvoj mora vključevati tudi socialno varnost, boj proti brezposelnosti in boljši dostop do storitev zdravstva in izobraževanja. Potem je tudi treba odpraviti diskriminacije in nepoštenost. Eh, gospod Paška, e FD. Vážený pán komisár File, vážený pán minister Martoni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 nekaj kanalov žal ne dela. Not yet. We must check it. Well, please start. We will see if it is working. Začnite prosim še enkrat, pa bomo videli, če bo šlo. Važeni pan predseda, važeni pan komisar, no, fjol, važeni no, pan... No, ne gre, žal. What can we do about that? We'll call the yeah. Eh, Kolega Paška, če bi še enkrat začeli od začetka, prosim, kajti mi bi želeli slišati, kaj imate povedati, prosim. Važeni pan predseda. Važ... Ne bomo slišali, čak. Resnično upam, Nekaj resnega se je zgodilo z našo tehnologijo, zato se opravičujem še enkrat. Torej, tolmačenje v uh, eh, angliščino in tudi v druge jezike ne gre. Naj... Tehniki bi morali vedeti za to in nekaj narediti. Prosili so me, naj govorim polsko. V tem času bodo eh, preverili, kako kanal dela. Kajte, če jaz govorim v angliščini, ne morejo preveriti angliškega kanala. Eh, eh, torej, očitno imamo tehnične težave. očitno je bolje če govorim poljsko gospod paka lepo prosim začnite še enkrat minuto imate. pán predseda vážený pán komisár vážený pán minister od októbra roku two thousand and five keď bolo prijaté. gospod komisár gospod predsednik gospod minister od októbra leta dva tisoč pet že imamo odločitev o eh, začetku pogajanj s Hrvaško za vstop v Evropsko unijo. In hrvaška vlada je dosegla zelo velik napredek. Največji napredek je bil narejen v letu 2010. Takrat je Hrvaški uspelo zaključiti pogajanja o več zelo zapletenih poglavjih, ravno tako pa je Hrvaška izvedla pomembne ustavne spremembe in je še naprej eh, se trudila za izboljšanje sosedskih odnosov. Kot je srečanje v Vukovarju pokazalo med predsednike, se je, vidimo, da je mogoče eh, odnos med Hrvati in Srbi graditi tudi na podlagi vzajemnega zaupanja in spoštovanja. Vendar je pa ves postopek približevanja Evropski uniji v rokah Hrvatov in želim jim veliko uspeha. Sedaj je treba še zaključiti preostala poglavja. Tony Andrew Henry William Brons. Gospod Brons. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Pred manj kot 20 leti se je Hrvaška še borila za svojo neodvisnost. Sedaj pa se ta neodvisnost predaja brez enega samega strela. Eh, Hrvaška je izvedla obsežne in intruzivne zakonodajne, eh, zakonodajne eh, spremembe. Ravno tako je ukinila podporo eh, vojnim industrijam. In z, vse to je naredila za članstvo v Evropsko unijo. In kar je najpomembnejše, vse te spremembe se delajo preden to odobrijo ljudje, kajti obljubljen je, je bil oziroma sploh še ni bil obljubljen referendum. Eh, kljub eh, nasprotovanju eh, članstvo pa se pozitiven rezultat jemlje kot nekaj samoumevnega. Vendar pa je treba eh, šele pridobiti to, da se bomo vsi strinjali s tem in vidimo, da v tem se vidi samo eh, formalnost. Novinarji se eh, pritožujejo zaradi političnega eh, pritiska. Se, sedaj pa se lahko vprašamo, kako bo ta pritisk omogočil pošten referendum. Hvala. Eh, Hvala lepa. Drugi, gospod Elmar Brok, eno minuto. Herr Präsident der Rat gospod predsednik, predsedujoči sveta, gospod komisar, kolegice in kolegi. Dejstvo je, da smo sedaj v zadnjem krogu pred pristopom. Mislim, da tudi kasneje ne bo enostavno v procesu ratifikacije v nacionalnih parlamentih. Ampak moram reči, da glede na to, da sem intenzivno spremljal pridruževanje zadnjih dvanajstih članic v odboru za zunanje zadeve, moram reči, da je Hrvaška, ki je zelo intenzivno delala na izpolnjevanju kriterijev in zato se mi zdi, da kaže razvoj dogodkov oceniti pozitivno. Politično moramo podpreti ta proces, morda tudi za druge države, ki bodo morda dolgo morale čakati, da se vrata Evrope odprejo. Torej, to splošno politično sporočilo je pomembno, pa tudi na podlagi izkušenj z drugimi državami moram reči, da mora Hrvaška neodvisno od pristopnega procesa delati na področju reform, na področju pravosodja in tako dalje. Dosti krat nam očitajo, da so procesi predolgi, ampak mislim, da bi morala Hrvaška to početi tudi zaradi sebe. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Goran Ferm, minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, najprej se želim zahvaliti gospodu Hanesu Svobode za odlično upravljeno delo. Hrvaška se približuje članstvo v Evropski uniji in mora še okrepiti svoje napore v boju proti korupciji. Boljša pravila so že bila sprejeta, vendar pa morajo biti uporabljena tudi v praksi. E, tu e, govorimo tudi o sodbah sodišč. Ivo Sanader. In e, njegov primer je relevanten. izkaz. Prav gotovo moramo čestitati novinarjem in tudi politikom na Hrvaškem, kajti eh, odstrli so. Eh, Odstrli so zastor, ki je zakrival korupcijo do sedaj. tudi Olaf eh, mora sodelovati skupaj s Hrvaško, z njihovimi preiskovalci, tako da bomo eh, pojasnili, kaj se tam dogaja. Ne vemo, če so vse obtožbe resnične. Eh, tudi mi žel, želimo imeti proaktivn pristop in ne dati celega bremena Hrvaški. Pa Ek. Hvala lepa. V teh eh, burnih vodah globalne krize je zelo spodbudno videti, da se Hrvaška vztrajno približuje svojemu členstvu. Napredek, ki je dosegla, je impresiven, ampak moram povdariti, ta pozitivni eh, moment pa ne sme zakriti dejstva, da je še veliko treba narediti. Tu bi želela podariti nekaj. Najprej so tu reforme in pa krepitev eh, sodstva. Robusten in neodvisen sodni sistem je bistvenega pomena za boj proti korupciji in za zagotovitev eh, prevlade eh, dr eh, pravne države dolgoročno gledala. Ne gre samo za aretiranje kriminalcev, ampak gre tudi za to, kako so eh, obravnavani pozeme. Eh, potem druga stvar, ki jo želim povedati, narediti, je potreba, eh, da postane družba na Hrvaškem tolerantna. Evropski projekt pomeni tudi spravo. To pa velja ne samo za odnose med državami. Eh, pozdravljam odnose Hrvaške s sosede, ampak to velja tudi za to, kar se dogaja znotraj države. Nasilja oziroma grožnje za nasiljem proti manjšinam je nesprejemljivo. Vem, da so stvari težke, ampak eh, prepričana sem, da bo eh, izboljšano vzdušje v družbi tudi koristilo na splošno družbi. Ena minuta, gospod Poreba. Hvala lepa. Mislim, da moramo mačarsko predsedstvo pri ambicioznih načrnih podpreti. Gre za zaključek pogajanj s Hrvaško do konca letošnjega leta. Članstvo Hrvaške v Evropski uniji prinaša prednosti, ki prinašajo stabilnost celotno regijo. To je tudi zelo pomembno za vse druge države na Zahodnem Balkanu, ki razmišljajo o članstvu v Evropski uniji. Danes bi rad izrazil čestitke za reforme, ki Hrvaška izvaja, zlasti na področju boja proti korupciji, boja proti organiziranemu kriminalu in tako dalje. Seveda obstaja tudi vprašanje in problemi, ki jih je šele treba rešiti. Želim si, da bi se to čim prej zgodilo. Seveda obstaja tudi nekatere informacije, ki prihajajo z Hrvaške in ki kažejo, da Hrvaški niso ravno prepričani, da bo članstvo v EU zanje pozitivno. Mislim, da bi morali sprejeti ukrepe, da bi zajezili take tendence. Hvala lepa hrvaška je dosegla kar velik napred na poti k članstvu in samo še nekaj stvari je ki me skrbijo korupcija v tej balkanski državi je zelo razširjena poglejte si odstavka sedem in osem naše eh, resolucije ki je sedaj predmet razprava. To zelo vpliva tudi na gospodarstvo v državi in moramo zagotoviti, da eh, se bodo Hrvati uh, bolje soočili s tem problemom, mogoče tudi s pomočjo institucij. Potem je še problem uprave, upravnih postopkov, o tem govori ustavek 28. Potrebujemo dober upravni sistem, ki bo omogočil ustrezno uporabo pravil Evropske unije in ki bo omogočil tudi to, da država ne bo zaostajala v svojem napredku. Mačarsko predsedstvo zahteva hitro napredovanje procesa širitve, zato si pa vseeno moramo pogledati kakovost širitve, kakovost na širitev bi morala biti naš cilj. E, Hvala lepa. Gospa Angelika Vertman, eno minuto. Hvala lepa. Na splošno lahko rečemo, da je razvoj dogodkov na Hrvaškem na pravi poti. Sedaj pa je treba teorijo šele izkazati v praksi. Tri odprta področja so, kjer je še treba delati. Prvič, Hrvaška mora še tesneje sodelovati z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu, ko gre za pregon vojnih zločincev. Amnesty Behind the Wall of Silence pravi, da da obstajajo še vedno posamični primeri kršitev človekovih pravic, na katerih je treba delati. Zaščita človekovih pravic je bistvo Evropske unije. Tu ne smemo in nismo pripravljeni na kompromise. Drugič, korupcija. Korupcija prepleta celotno družbo in politiko. Podpiram hrvaško politiko v boju proti korupciji v lastni državi. Po drugi strani pa moramo spremljati to problematiko tudi mi. In tretjič, Hrvaška mora v lastnem interesu zagotoviti, da se bodo reforme, ki jih je začela na področju pravosodja, tudi izpeljale. Hvala lepa. Licek, ena minuta, prosim. Dziękuję bardzo, <clears throat> pani przewodnicząca, szanowny panie komisarzu. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod komisar gospod predsedujoči svetu. Pred dvema letoma sem v odboru za zunanje zadeve sprejel kolege z Hrvaške in moram reči, da so me ti kolegi takrat konfrontirali z vprašanjem. Ali veste, koliko ljudi, koliko turistov, koliko jadravcev je na Hrvaškem. In vsi ti ljudje, na tisoče teh ljudi, ki obiskujejo Hrvaško, lahko potrdijo, da je ta država pripravljena za vstop. Prav tako so nas spraševali, kako se Poljska spopada z vprašanjem prestrukturiranja ladjedelnic. Mislim, da se bodo res, eh, besede gospoda Martonija uresničene. Želimo si, da bi mačarsko predsedstvo zaključilo pogajanja in upamo, da bomo lahko k malu izvedeli, da je Hrvaška članica EU-ja. Gospod Talar. Gospa predsednica, komisar File, minister Martoni, dovolite, da se pridružim pohvalnemu pristopu, pohvalam pristopu in delu poročevalca kolega Svobode republiki hrvaški in kolegi svobodi privoščim da bi bilo to res zadnje poročilo ter da se nam hrvaška pridruži čim prej. v vsakem primeru bo hrvaška s članstvom nekako nadomestila svojo zamudo pri vstopu v eu. hrvaška bi namreč po stopnji razvitosti gospodarstva sociale kulture in umetnosti mirno lahko sodila v skupino držav ki so vstopile v evropsko unijo pred sedmimi leti oblastem v zagrebu predlagam da vstopanje v evropsko unijo izkoristi za odločen obračun s kulturo korupcije in kriminala. razvoj svobode kritičnih medijev in zaščita kritičnih novinarjev na javni hrvaški televiziji je tudi izrednega pomena. vstop hrvaške v eu pomeni naš objem in ponujeno roko regiji balkana. veselim se našega sodelovanja s hrvaškimi kolegi

podpiše eh, sporozumevanje tudi za presedljavanje nekom evropejskim. Resnično upam, da bo to zadnje poročilo, preden eh, Hrvaška podpiše svojo pogodbo. Stop Hrvaške v Evropsko unijo bo tudi spodbudilo reforme v celi regiji. Hrvaška je sama poslala pozitivn signal s tem, ko je zagotovila prevedene različice. Eh, mnogo strani Evropskega akija, ki jih je poslala svojim sosedom. In tako je Hrvaška pokazala, da je pripravljena pomagati tudi drugim državam iz regije, se približati Evropski uniji. Čeprav ima vsaka država svoje lastne probleme, pa moramo nehati kazati s prstom samo na države na vzhodu, ko govorimo o eh, korupciji. Kajti eh, ni res, da bi korupcija bila samo v tej regiji, če se bomo vsi trudili, se bomo izognili problemu. Transparentnost, demokracija so temeljne vrednote, zato moramo spodbujati reforme v Zahodnem Balkanu in zato želim Hrvaški veliko uspeha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 kakšnimi šestimi leti, že v prejšnjem valu pridružitev bila pripravljena, pa vendar se sedaj zdi, da se še vedno spotika ob ovire. Trenutno predsedujoča Mačarska tudi danes najavlja, da je pridružitev Hrvaške ena njenih glavnih prednostnih nalog tako da se lahko eh, pridružimo gospodu Viktorju Orbanu, ki pravi, da Evropa ne more biti popolna tvorba, ne da bi se ji pridružile tudi države Zahodnega Balkana. Žal nekdanje države, nekdanje republike eh, Jugoslavije ostanejo še vedno črna luknja na zemljevidu Evrope in možnost pridružitve Evropske unije je gotovo priložnost za odprtje Hrvaške in tudi za nadaljno pridružitev ostalih balkanskih držav. S pomočjo predsednice vlade, gospe Kosorjeve, eh, bo Hrvaška lahko se pridružila Evropski uniji in ponudila to alternativo tudi drugim državam v regiji. Sedaj pa imamo postopek ujemi pozornost predsednika. 18 kolegov je prosilo za besedo in lahko razumete, da vsi besede ne boste mogli dobiti, saj imamo za ta postopek na voljo le pet minut. Očitno je vprašanje zbudilo veliko zanimanja in zato bi številni želeli spregovoriti. Besedo pa bomo dali samo šestim kolegom po minuto. Imate na voljo. Prosim, da se tega držite. Skušala bom upoštevati vrstni red, po katerem ste prosili za besedo. Merci pani przewodnicząca! <clears throat> zarówno sprawozdanie pana posła gospa predsedujoča tako poročilo svoboda kot tudi poročilo ki smo ga slišali od predsedujočega in od komisije torej vse to kaže da obstaja zelo dobro ozračje za zaključek pogajanj prav tako je treba poudariti tudi voljo same Hrvaške za to, da se ta pogajanja zaključijo in tudi, da sodeluje z kazenskim sodiščem. Ta nova perspektiva za zaključek pogajanj in dobro vzdušje lahko koristijo Hrvaški. Hrvaška je čakala 20 let in sedaj se te 20 let lahko zaključi s podpisom pogodbe. Mislim, da moramo spoštovati naše obljube. Hrvaška je tudi vsa besedila v prevodu ponudila sosednjim državam. Zato se veselim, da je to poročilo zadnje, da bomo Hrvaško kmalo pozdravili v naši družini. Gospod Tabači. Tisztelt biztos úr, miniszter úr! egyértelműen támogatom a magyar elnökség Spoštovani, prepričano podpiram ambicijo mađarskega predsedstva, ki želi zaključiti pridružitvena pogajanja do konca meseca junija. Država Mađar, eh, Hrvaška je veliko naprednejša kot številne države, ki so že sedaj članice Evropske unije in zato se pridružujem temu, kar je že povedal minister Martoni. Gospod Svoboda je odlično pristopil k obravnavi te države Zahodnega Balkana. In pristop Hrvaške bo gotovo ponudil dobro priložnost tudi za ostale države z tega področja. Res pa je, da notranjih sprememb ne kaže izvajati v tej državi samo v interesu Evropske unije, ampak v interesu same Hrvaške in drugih sosednjih držav. Poskrbeti pa bo treba tudi za spoštovanje pravic manjšin, srpske in ostalih, ter za vrnitev beguncev, naprimer srpskih beguncev v Ukrajino. Hrvaška je storila že veliko pozitivnih potez tudi napram Bosni in Hercegovini v želji, da bi dosegli zgodovinsko spravo med državama. Oprostite, da prekinjam, ampak spoštovati moramo čas, ki ga imamo na voljo, saj smo že v zamudi. Gospod Kacin. Minister vladi in evropski komisiji želim obilo trdne volje potrpljenja vzdržljivosti in energije da dokonča reforme in morda že dvajset obletnico hrvaške samostojnosti obeleži s koncem pogajanj. to je moja iskrena želja kaj bo mogoče pa je odvisno od vlade in sodelovanja med vlado oziroma koalicijo ter opozicijo v saboru. zdaj je potrebna tudi veliko večja socialna občutljivost in odzivnost politike aktualna gospodarska kriza pridobitve ki jih gospodarstvu in državljanom prinaša vstop v eu odriva na obrobje javnih prioritet in povečuje kritičnost do evropske unije nenazadnje je treba zmagati tudi na referendumu. morebitni zamiki v dinamiki za hrvaško ne bi imeli katastrofalnih posledic za države zahodnega balkana na poti k eu pa bi bilo to zelo zelo slabo sporočilo brez zaključka pogajanj ne bo ne kolegov opazovalcev in ne članstva zato vas pozivam držite tempo potrudite se. Ja, voorzitter ik ben blij dat kroatië steeds dichter bij toetreding predsedujoča. Zadovoljna sem, da se Hrvaška vse bolj približuje vstopu v Evropsko unijo. To je pozitiven element in eh, sama tudi podpiram prihodnjo pridružitev Turčije. Vseeno pa menimo, da so potrebne še dodatne reforme ob tem pristopu. Hrvaška svojega postopka še ni zaključila, ta postopek se mora še nadaljevati in zaradi tega bomo uh, pri glasovanju se zauzemali za to, da se ne navaja datum za vstop Hrvaške. Mogoče bodo pogajanja res lahko zaključena do konca tega semestra, mogoče pa tudi ne. In ne gre za to, kdaj bodo pogajanja končana. Gre za to, ali bo Hrvaška pravočasno izpolnila vse zahtevane kriterije. Kar pa zadeva pristop Romunije in Bolgarije, takrat smo določili datum in videli smo, da to nima pozitivnih učinkov. Eden od elementov, ki bi Hrvaška lahko še izboljšala, zadeva zaščito manjšin drugače spolno usmerjenih in mislim, da bi trenutno predsedstvo lahko dalo dober primer z Gay Prideom 18. junija v Budimpešti. Gospa predsedujoča, če se bo napredek Hrvaške nadaljeval, potem podpiramo konzervativci to, da se Hrvaška pridruži, če bo izpolnjevala kriterije. Menimo, da potrebujemo manj centralizirano Evropsko unijo. Hrvaške je treba čestitati za njena prizadevanja v boju proti korupciji, tako kot kaže tudi prijetje gospoda Sanadarja. Veseli me tudi, da Slovenija ne bo več blokirala pogajanj Hrvaške. To je dvostransko vprašanje. Ampak mm, to ne sme prepričevati Hrvaški, da bi se vključila v EU. Sam sem poročevalec za ehm, Črnogoro in tudi tu je prišlo do manjšega spora. Upam, da se bo pospešila integracija celotne te regije v Evropske unije unije in kot poročevalec za Črnogoro in kot velik prijatelj Srbije upam, da bo članstvo Hrvaške spodbudilo obe državi k članstvu in upam, da Hrvaška ne bo poskušala kasneje blokirati Srbije. Hvala lepa. Hvala lepa. Med pristopnimi kandidati je Hrvaška tista država, ki je dosegla največji napredek. To tudi ni noben čudež, saj je zasidrana v srednjeevropsko kulturo. Videli smo, mm, da so v preteklosti bili mnogi spori, tudi glede ribištva in tako dalje, ampak mislim, da je tukaj potrebna dobra volja. Vidimo, kaj se je zgodilo. Dobre volje je veliko, to kaže tudi prijetje nekdanjega premijeja gospoda Sanaderja. Vidimo, da je prišlo do premikov. Videli pa bomo tudi, kaj se bo zgodilo glede sporov okoli visokih vojaških sodelavcev iz preteklosti. Prav tako mora poskrbeti Hrvaška za begunce, ki se vračajo. Zaželjeno bi bilo, če bi EU ne samo za begunce, pač pa tudi za pregnane ustrezno poskrbela. Hvala lepa gospa predsedujoča pozdravljam to uravnoteženo resolucijo kolege svobode in pa tudi to da je v njej in res moramo uspeti s tem pristopom. Kar pa je pritegnilo mojo pozornost, pa je precejšnja zadržanost v javnem mnenju glede tega, da bo do tega pristopa prišlo v nepravem trenutku. Zgodovina nima koledarja. Sedaj smo v obdobju krize in državljani so zadržani. Po pacu Berlinskega zidu se je kar nekaj držav pridružilo v enem valu. Sedaj pa posamezne kandidature obravnavamo posamično. In zato mislim, da potrebujemo veliko kampanjo ozaveščanja v Evropski uniji, v državah članicah in morda tudi na Hrvaškem, zato da bomo obrazložili vse, kar je bilo storjenega, zato da bomo obrazložili vsa poglavja in zato, da bomo ta pristop eh, dobro pripravili. Vstop v Evropsko unijo ni pristojnost Evropske unije, to je pristojnost držav članic in državljanov držav članic. Zato moramo uh, kronati ta vstop z uspehom in uh, preprečiti vpliv negativnih obdobij, v katerih smo sedaj. Και το λόγο θα πάρει ο Επίτροπος, ο κύριος Φούλε. Tako, sedaj smo zaključili s postopkom Catch the Eye, sedaj pa gospod komisar, izvolite. Gospod predsedujoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Dovolite mi, da se toplo zahvalim za to zelo spodbudno in konstruktivno razpravo. Osnutek resolucije Evropskega parlamenta vsebuje zelo ravnoteženo sporočilo in je zelo pomembno tudi za delo Evropske komisije, saj zagotavlja nadaljne smernice za sodelovanje s Hrvaško. Še zlasti pozdravljam mnoge omembe poštenosti, fer odnosa, kakovosti in kredibilnosti. Vse to smo slišali v današnji razpravi. Prav tako se tudi v celoti strinjam s tistimi izjavami, ki smo jih slišali danes, v katerih je bilo poudarjeno, da celoten ta proces in da vsa ta prizadevanja služijo hrvaškim državljanom. Te koristi je treba v prihodnih nekaj mesecih tudi jasno prikazati hrvaškim državljanom. Stabilna podpora Evropskega parlamenta za hrvaški pristop pogajam prinaša pomembno sporočilo. To je pomembno ne samo za samo Hrvaško, pač pa za vse države kandidatke in tudi za potencijalne kandidatke. Vaša podpora jih bo spodbudila, da vzdržujejo svoja prizadevanja na poti k članstvu v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar, gospod Matoni v imenu sveta. Uh, Gospa predsedujoča, gospod komisar, dame in gospodje, v imenu predsedstva se želim zahvaliti in čestitati parlamentu in še zlasti vašemu poročevalcu, gospodu Hanesu Svobodi, za nenehen angažma in pozitiven prispevek k prizadevanjem. Ne samo v zvezi z uspešnim pristopom Hrvaške, tukaj gre tudi za celoten proces širitve. Trdno sem prepričan, da so vsa ta prizadevanja bila zelo dobro izkazana skozi današnjo zelo konstruktivno in zelo koristno razpravo. Prav tako sem trdno prepričan, da bo resolucija, ki naj bi jo sprejeli, poudarila ključno vlogo parlamenta. Ta ključna vloga parlamenta presega zgolj vprašanje pristopa Hrvaške. To bo namreč izjemno pomembno poročilo za evropsko javno mnenje, za državljane Evrope. Namreč, da širitev dejansko služi njihovim interesom. Pripričan sem, da bo to prepričalo evropske državljane, da utrujenost od širitve, o kateri je bilo veliko govora po nedavnih širitvah Evropske unije, da te utrujenosti ni več in da mora vlak širitve iti naprej. Obenem pa bo to izjemno pomembno politično sporočilo drugim kandidatkam in državam, ki si prizadevajo za članstvo. To je vse podarjeno v vašem poročilu, osnotko resolucije. In vsi vemo, da je ključni dejavnik stabilnosti, sprave na Zahodnem Balkanu prav evropska perspektiva. Torej, ta evropska perspektiva mora biti verodostojna in jo je treba izkazovati s konkretnimi ukrepi. In ravno zato gre pri prihodnem članstvu Hrvaške v Evropski uniji. Vsi vemo, da delo tukaj še ni dokončano, Evropa še ni popolna. Naš temeljni cilj je, da se ta proces nadaljuje. Slišali smo nekaj izjemno pomembnih pripomb. Recimo v zvezi s tem, ali so pristopna pogajanja trajala predolgo ali ne. Res je, skoraj šest let bo že in to je precej dlje, kot pa recimo je trajal proces pogajanj z našimi državami. Ampak tisto, kar predlagam zdaj, je, da se zazremo v prihodnost in da skušamo pospešiti ta proces, kolikor se le da. Zelo pomemben napredek, zelo pomembni dosežki so bili narejeni na obeh straneh. Rad bi povdaril našo odločenost trdno odločenost, da bomo s skupnimi prizadevanji vseh strani lahko prišli do kredibilne, kakovostne širitve, kar bo izjemno pomembno sporočilo za vse nas, tako tiste, kot smo že znotraj Evropske unije, kot tudi za tiste, ki še čakajo na članstvo. Ponovno hvala lepa za vaše dobre argumente in pripombe. Želim se zahvaliti tudi komisiji. Vse to seveda v upanju, da bomo uspeli uresničiti naš cilj, to pa je, da se pred koncem junija letos pogajanja zaključijo. Spoštovani kolegi, prijela sem predlog resolucije. Razprava o tej temi je zaključena in glasovali bomo danes ob 12. Sedaj pa k naslednji točki na dnevnem redu. Skupna razprava o strategiji Evropa 2020, smernice za politike zaposlovanja. Slišali bomo izjavi.